bomo ob um, 8.30 začeli. Um, prav tako pa je bil objavljen tudi dnevni red um, in je na voljo na spletni strani Evropska.